dejansko odgovorne za vedno slabše pogoje dela, ki so pripeljali tudi do dveh zaporednih katastrof v enem samem letu, vsaj doslej. Hvala lepa. Sedaj pa dovolite, da prekinem našo razpravo in v našem imenu srčno pozdravim delegacijo odbora za zunanje zadeve mehiškega parlamenta, ki jo vodi senatorka Gabriela Kojeva z delegacija. Trenutno obiskuje različne evropske institucije in danes so tudi imeli izmenjavo mnen z našim odborom za zunanje zadeve. Torej v vašem in svojem imenu eh, lepo pozdravljam mehiško delegacijo in jim izrekam dobrodošlico. Mehiški parlament je pomemben partner Evropske unije, Mehika pa je tudi pomemben dejavnik eh, na svetovni in gospodarski sceni. No, sedaj pa nadaljujemo z razpravo gospa Keller. Spet se po, kratkih, po kratkem času ukvarjamo z pogoji delo Bangladeš, z nesrečami, z mrtvimi in ponesrečenimi ki so delali tudi za evropska podjetja. Ta, te nezgode so katastrofalne, ampak kažejo, da nekaj ni v redu pri trajnostni proizvodni in podjetništvu. To ni nič novega, ampak doslej smo veliko govorili, pa malo ukrepali. Seveda mora tudi vlada v Bangladešu izboljšati situacijo delavcev to, da se poviša minimalna plača, ne zadostuje. Plače morajo biti tudi izplačane in sindikati morajo imeti možnost, da delajo brez pritiskov. Še bolj pomembno pa je, kaj lahko storimo mi. Evropska podjetja morajo ukrepati in prevzeti odgovornost. Sporazum, ki so ga sprejeli nevladne organizacije, sindikati in pa 31 podjetij je pravi korak, ampak pri tem pa moti, da nekaj evropskih podjetij manjka. Ta sporazum pa je treba tudi izvajati. Podjetja morajo izplačati nadomestila prizadetim in pa njihovim družinam. Treba pa je tudi sanirati um, tovarne in zagotoviti, da se upoštevajo standardi dela. Nekatera podjetja, ki so v fundaciji Fairware, se že um, pridružujejo temu zonanim kontrolam. Torej vse skupaj je možno in lahko bi tudi prisilili podjetja, da obelodanijo svoje trgovske verige oziroma do, verige dobave. To je možno tudi za označevanjem. In podjetja morajo obvezujoče vključiti tudi klauzule o človekovih pravicah v svoje pogodbe. Zadnje sredstvo parlamenta pa je, da tudi zavrne proste trgovinske sporazume, če se ne da uveljaviti močnejše kontrole evropske, oziroma um, nadzora evropske politike. Hvala. Najlepša hvala, gospod Ljarik. Hvala, gospa predsedujoča. Prav šokiran sem bil in neverjetno je slišati, da je toliko ljudi umrlo zaradi malomarnosti. Uh, grozljivo je videti njihov seznam. In to ni bilo zaradi neke nepredvidljive nesreče, temveč na velikem bojnem polju trgovinskih interesov, eh, na podlagi katere smo najprej uničili tekstilno industrijo tukaj v Evropi, zato da smo potem čezmerno dodatno izkoriščali delovno silo ljudi na drugih koncih sveta, ki delajo v nemogočih pogojih za 30 evrov na mesec. Tako da je sedaj treba storiti nekaj odločnega. Tudi komisija mora storiti svoje. Treba je obrniti hrbet vsem tistim, ki hočejo govoriti o znižanju stroškov dela in si višajo dobičke na ramenih delovnih ljudi. In zato je treba vzpostaviti pogoje za novo sodelovanje, da bomo imeli spet ponosno dvigljeno glavo v Evropi, da bomo poskrbeli za socialno varnost, varnost pri delu, da bomo omogočili tudi delavcem v Bangladešu, da delujejo v sindikalnih združenjih in da se ustrezno branijo pred tovrstnimi izkoriščevalskimi napadi. Hvala lepa, gospod Köstinger. Komisar. Hvala lepa. Obvestilo o grozljivih dogodkih v Bangladešu so seveda alarmantne. Smrt kot več kot tisoč ljudi ni le tragedija za prizadete družine, ampak za celo državo. Kot vemo, je moralo toliko ljudi umreti, ker niso, bile upošte, niso bili upoštevani gradbeni predpisi. Nišlo torej za pomankanje pravnih predpisov, ampak za pomakljivo izvajanje obstoječih določb. Kot odziv na ta tragični dogodek, se je skoraj 40 tekstilnih proizvajalcev odločilo za pomemben korak in skupaj z nevladnimi organizacijami in standardi naj bi pripravili boljše standarde, varnostne in druge standarde. To je pomemben korak, ki kajti evropska podjetja in ne le da Eh, zagotavljajo delovna mesta in prispevajo k razvoju, ampak morajo posredovati tudi vrednote. Zaščita delovcev in eh, okolja so naloge, ki jih velja uresničiti. Skupni preferencialni sistemom imamo v Evropi sistem, ki obema stranema, tako trgovskim partnerjem kot Evropski uniji, zavezuje k večji odgovornosti. Bangladeš je dolžan podpisati ratifikacije mednarodne organizacije dela in jih tudi upoštevati. Ampak vse to je treba zahtevati tudi od potrošnikov, kajti oni z odločitvijo od nakupom odobravajo postopke v tretjih državah ali pa tudi ne. Da pa bi to lahko počeli, jih je treba tudi osvestiti. Mora obstati možnost spoznati, ali izdelki izpolnjujejo standarde Evropske unije in Združenih narodov ali ne. Sporazum 40, skoraj 40 um, trgovcev omogoča takšno um, informacijo. Proizvodnja, ki zagotavlja ustrezno delo in primerne plače, je pomemben korak in zato moramo uresničiti svojo odgovornost. Hvala. Um, Kostinger, do you accept it? Gospa Kestinger, ali sprejemate vprašanje na podlagi modrega kartona? Modri karton za vas. Da? Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Gospa Kestinger, Naslednje vprašanje imam za vas, namreč to ni bilo dovolj omenjeno v dosedanji razpravi. Prišlo je do grozljive tragedije, več kot tisoč ljudi je umrlo v Bangladešu, to je naravno škandalozno, ampak potem pa se tu v Evropski uniji preprosto zadeva odvija naprej, nič se ne zgodi, mine o mesec in vse se pozabi. Tako da bi bilo treba sprejeti neke uh, ukrepe, s čimer bi zagotovili, da se to ne bi zgodilo ponovno, ne le v Bangladešu, temveč tudi drugod, kjer ni nikakršnih osnovnih fizičnih pogojev za varnost pri delu. In naš najučinkovitejši instrument bi moral potekati preko multinacionalk sedežem v Evropi, če bi njim naložili zelo stroge sankcije, potem bi morda lahko preprečili, da bi se take nesreče zgodile. Ali bi vi podprli take ukrepe? Äh, Mislim, da se vprašanje navezuje na to, kar že eno uro govorimo tu. Seveda je treba ukrepe zboljšati. In kot rečeno, nesreče, ki so se zgodili v Bangladešu in Kambodži, se niso zgodile zaradi pomankajoče pravne podlage pravnih določb, ampak zaradi neupoštevanja teh zakonskih določb. In zato mislim, da se lahko in mora izvajati pritisk. In kot so povedali že nekateri govorci pred menoj, niso le poceni oziroma prodajalci po ceni blaga, tisti, ki eh, so krivi, ampak tudi tisti, ki prodajajo znane in draže blagovne znake in zato moramo izvajati posredno pritisk. Hvala. Ali pa gospod Morena za minuto in pol. Gospa predsedujoča, nekaj mesecev je minilo od eh, tragedije v tekstilni tovarni v Bangladešu in sedaj imamo ponovno v isti državi še eno hudo nesrečo z več kot tisoč mrtvimi delavci. Zaradi tega, ker se je zgradba, v kateri so delali, preprosto zrušila. In tam so večinoma vse tovarne zgrajene na enak način. Uh, treba se vprašati, kakšen bo dejanski odziv predvsem evropskih podjetij in vlade Bangladeša za vzpostavitev in dejansko izvajanje varnostnih predpisov in predpisov o varnosti pri delu. Vendar ni dovolj, da vse to ostane mrtva črka na papirju. Vse to je treba dejansko izvajati, zagotoviti, da vsa ta podjetja dejansko izpolnjujejo vse obveznosti na tem področju. Ne moremo Eh, kar tako poprek dovoliti Bangladešu, da uživa različne prednosti iz trgovinskih sporazumov, ne da bi od njih krati zahtevali, da izpolnijo določene zahteve, še zlasti, kadar gre za varnost. In podjetja, ki izkoriščajo te pogoje in delavce v teh podjetjih tudi nimajo nobenega izgovora za to, da zapirajo oči pred tem krvavim davkom neodgovornosti. Najlepša. Hvala, gospa Deli, eno minuto. Vidite spet, drage kolegice in kolegi, te grozljive številke in še vedno uh, se sprašujemo, koliko tisoče mrtvih delavcev bo še treba, da se bo mednarodna organizacija odzvala na to. Zanimivo pa je, kako se znamo odzivati na druge številke, naprimer na ugodne cene teh in teh znamenitih znamk pri oblačilih ki so trenutno v modi, ne da bi upoštevali dramo nekaterih in pri tem tudi debele denarnice tisti, ki jih izkoriščajo. Samo govoriti ni dovolj. Treba je spremeniti evropsko zakonodajo, da bomo lahko poklicali k odgovornosti tiste, ki se izgovarjajo, da nimajo vpliva na delovanje svojih podizvajalcev ali podpogodbenikov, da so tisti odgovorni za težke delovne pogoje, da so oni. Uni tisti tam spet odgovorni za nedelovanje sindikatov. Prevzeti moramo svojo socialno odgovornost in podjetja morajo prevzeti vso odgovornost, vključno z ekološko odgovornost. In ravno ta odgovornost podjetij doslej še nikoli ni bila jasno omenjena niti zahtevana. Dosežimo to, da nihče več ne bi moral umreti, zato da lahko po vsem svetu nosimo lepa oblačila. Jer, Hvala lepa, gospod Majer, eno minuto. De página del capital. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Nedavno sem spet bral Marksov kapital in tam je v opombi pod črto uh, zelo jasno napisano, kako se obnaša kapital uh, in kako je to sorazmerno uh, z odstotkom dobička. Namreč tam je jasno napisal tudi to, da ko je enkrat 100-odstotni dobiček eh, oziroma 100-odstotni donos dosežen, nenadoma odpade vsa odgovornost in morala in nič več ni nezakonito. O tem se moramo torej zamisliti, kakšna je ta Evropa, ki temeljina korupciji, na deregulaciji, na davčnih oazah in očitno lahko rečem, da tukaj nihče v tej Evropski uniji ne misli resno, kadar govori o svoboščinah, po drugi strani pa ne reče ničesar, kadar nas eh, pogotno stane človeška življenja. Vse vendar ne more biti v interesu profita. Hvala lepa, gospa Saifi, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Najprej moram, kot vsi ostali, tudi sama izreči globoko sožalje ne le žrtvam Irana Placi, temveč tudi dveh nesreč v Kambodži, ki sta se zgodili nedavno. Že januarja sem povedala nekaj, kar bom danes ponovila. Podjetja, ki so multinacionalke ali ne, morajo prevzeti svoj del odgovornosti. Seveda po tisti izdani zdaj 24. aprila so nekatera podjetja podpisala sporazum o varnosti pri delu, vendar to še zdaleč ni dovolj. Namreč veliko krat smo že sprejemali neke eh, dogovore in sporazume, pa je vendarle prišlo do nadaljnih tisočev mrtvih in treba je poskrbeti za odgovornost, za izvajanje nadzora in tudi za sankcije. Kakšna je torej rešitev? Podjetja morajo sprejeti svojo socialno odgovornost in zakonitimi sredstvi ukrepati, da se zagotovi vse, kar je nujno potrebno. Namreč tisti, ki eh, sprejemajo določene pogoje dela, to storijo poravadi s tihimi sporazumi s podizvajalci. Tudi zato morajo prevzeti odgovornost podjetja, moramo zavezati k temu, da bodo dejansko ukrepala in ne samo nizala črke na papirju. Eh, In pri tem velja tudi razmisliti o prednostih, ki ima Bangladeš na podlagi določenih trgovinskih sporazumov, saj vendar tudi te lahko pogojujemo z določenimi zahtevami in treba je poskrbeti tudi za to, da bodo uradni organi oblasti prevzeli svojo odgovornost. Ne moramo pa podeljevati posebnih pre preferenčnih tretmajev. Eh, Bangladešu, če ne bo izpolneval pogojev. Prav tako je treba razmisliti tudi o posebnih obravnavah Pakistana in Burme, naprimer. In eh, ni pa dobro, da skažemo s prstom samo na Bangladeš, ravno v teh časih velike nestabilnosti. Pa kolegina Regnar. Hvala lepa, gospa kolegica, sedaj pa kolegica Regnar. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sesutje tekstilne tovarne v Daki je le ena od grozljivih nezgod, ki se dogajajo zaradi sistematične kršitve pravic delavcev in varnostnih predpisov v proizvodnih dvoranah. Pred nekaj meseci smo se pogovarjali o podobni tragediji v Bangladešu. Evropski trg je najpomembnejši trg eh, za prodajo oblek iz Bangladeša. In, uh, proizvajalci profitirajo z ustanovitvijo podjetij v državah z nizkjo cenovno politiko in zato moramo preprečiti, da bi multinacionalke lahko se odrekle odgovornosti. Potrebujemo socialno poročanje in to obvezno neodvisne kontrole in pa obvezujoča eh, dela po pravila in vzdrževanje v tovarnah. Potrebujemo pa tudi svobodne sindikate, ki bodo lahko iz, res izvajali svoje pravice in pri tem ne bodo overani. Rada pa bi še povdarila predlog, ki ga je naš parlament že enkrat podal, namreč eh, veleposlaništvo Evropske unije tako tudi v Bangladešu, bi morali biti kontaktna mesta za pritožbe proti podjetji Evropske unije. Gospod komisar, izbrali ste jasne beseda in iz prispevkov iz naših eh, vrst vidite, da imate za to podporo. Prosim, da te besede namenite tudi tistim velikim koncernom, ki, še vedno, ki se še vedno izogibajo odgovornosti. Hvala. Hvala, gospa kolegica Regnar, gospod Ferreira. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod komisar. Tragedija v Bangladešu nakazuje na problem, ki ga že dolgo poznamo. Delovni pogoji so nečloveški, zelo velika revščina vlada v verigi dobaviteljev in več kot tisoč ljudi je bilo žrtvovanih na oltarju globalnega kapitalizma. 90 odstotkov proizvodnje se porabi v Evropi, Kanadi in ZDA. V regiji Daka je bilo veliko tovaren, kje pa posli niso potekali čisto, bilo veliko nekih eh, podpogodb, um, plače so bile čisto preniske in pravice niso bile upoštevane. In tu je na tisoče takšnih eh, tovaren. Zato se treba vprašati, kakšne ukrepe bo Evropska unija sprejela zaradi teh podjetij, ki ustvarjajo dobiček na tak način in kako se bo ukrepalo tudi pri uvozu, da se to prepreči. Hvala lepa, sedaj pa Tomas Mann. Hvala, gospod predsedujoči. Uničujoče posledice zrušitve tovarne v Daki z več kot 1100 mrtvih in še več uh, ranjenih je vodilo do že dolgo potrebne razprave. Prvi ukrepi so bili že sprejeti, in kolegi so že omenili, da je prišlo do sporazuma skoraj 40 trgovskih eh, oziroma tekstilnih trgovcev, nevladnih organizacij in eh, sindikatov. To je vključeno tisoč dobaviteljev in še drugih. Torej, kdor pa se nikjer ne zazame z odgovornosti, ga je treba pa tudi objaviti delavci v Bangladešu se morajo rešiti nizkih plač, slabih delovstnih predpisov in izkoriščanja. Evropska podjetja so odgovorna za to, da v Južni Aziji se sprejmejo minimalni standardi, požarna varnost, prezračevanje, večje delovne površine za zaposlene in seveda bolj stabilne stavbe. A tudi lokalni organi in eh, državo malce poznam kot podpredsednik delegacije za Azijo pod vodstvom Čine Lemberta, Torej, or, lokalni organi morajo tudi prispevati k tem in dodeliti gradbeno dovoljenje še le po, redn, po konkretnem pregledu. Izvajati je treba kontrolo in pa ukrepati proti korupciji. Konvencija mednarodnega del, eh, organizacije za delo mora biti uresničena do zadnje pikice. Mi pa moramo izvesti pritisk. Seveda so potrebni večji standardi in. Eh, višji okoljski standard in seveda ima to višjo ceno. Tega bi se morali zavedati, ko nakupujemo. Od našega ravnanja pri nakupih je marsikaj odvisno. Gre za poštenost, gre za humanizacijo delovskega sveta in gre za konkretno in vidno solidarnost. Hvala lepa. Gospod Martin David. Hvala. Prosil bi komisarja, da tudi oziroma po, zahvaljujem se komisarju za njegove jasne besede. In nisem zato, da bi morali imenovati podjetje, oziroma sem zato, ki, da bi morali poimenovati jasno in glasno podjetja, ki ne želijo prevzeti um, odgovornosti. Ne morejo podjetja, ki uh, posredno uh, vplivajo na podjetja v, niz, v, na drž, na podjetja v državah s nizkimi cenami in ostano reči, da za to niso odgovorni in da niso s tem povezani. Treba bi bilo tre, eh, zagotoviti tudi standarde dela v prostotrgovinskih sporazumih. Pozdravljam odločitev komisije, da bo odprl preiskavo glede izpolnjevanja zahtev do Bangladeša. To ne gre sedaj za to, da je treba kaznovati Bangladeš, gre za to, da se jih spodbudi, da izboljšajo delovne pogoje, da so delovni standardi visoki in da so delavci zaščiteni. Ne želimo kaznovati Bangladeša, ampak ga želimo spodbuditi k temu, da bo šel po boljši poti. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Tusas. Tragedija zrušitve stavbe v Bangladešu je vodila do več kot tisoč mrtvih in to je res člen v verigi zločinov kapitalizma v breme delavcev. Vsakodnevno se naveliko dogaja v raznih državah, tudi v kapitalističnih državah in v ZDA in druge. In tudi tu se dogajajo delovne nesreče in teror delodajalcev fleksibilne delovne razmere z nizkimi plačami, nevarnimi pogoji dela, brez nadzora, samo zato, da bi se povečevali dobički. Vse to so podlage za tragične nezgode pri delu. Po uradnih podatkih Mednarodne organizacije za delo je eden, en delavc izgubi jo številni delavci svoje zdravje na delovnem mestu. In različne skupine v parlamentu tu ščitijo kapitalizem, ampak treba je prevzeti eh, odgovornost, ne da se omogoča ta kapitalističen barbarizem. Vse pa gre v breme socialnih pravic. Moramo si prizadevati, za okrepitev zaščite delavcev. Le tako bomo lahko ta grozljivi kapitalistični sistem spreobrnili in preprečili skoriščanje delavcev. Hvala. Hvala lepa. Zdaj sem vam pustil kar prekoračiti vaš čas govora, ker imamo dovolj časa, ampak moram zagotoviti pa tudi poštenost med govorci. Gospod Kili. Eh, uh, mar comhrón a chuireann leabhar de mhuintir bangladesh a thiocton tagore a thorlabhán le déanaí agus freisin comhrón a chuireann leabhar le muintir na breataine a thiocht a tharla ar stradanna chathair london in né Tudi jaz bi rad izrazil svoje sožalje, predvsem tudi ljudem na, v Veliki Britaniji zaradi nezgode oziroma dogodka, ki se je zgodil včeraj. Kar pa se tiče Bangladeša in pa nesreče tam, pa tovarna ni bila varna. Lastniki so prisilili ljudi, da naj tam delajo. Vemo, kaj se je zgodilo. Več kot tisoč jih je bilo ubitih in zato ni bilo potrebe in tega ne bi smeli prenašati. Torej, grozljivo je, kar se je zgodilo v Bangladešu. In Že papež je povedal, da kar ga je najbolj presunilo je, da so bili ljudje plačeni 38 evrov na mesec. To je označil kot suženstvo in prav ima. Imamo torej dožnost in moramo se prizadevati, da to spremenimo. Mislim, da ima komisar prav. In če se navežem na besede Elizabeth Kastinger, Kastinger morali bi biti ambasadori za evropske standarde, torej moramo govoriti z bangladeškimi oblastmi, zato da bodo prevladali najvišji standardi in zato, da tudi lastniki ne bodo mogli prisiliti svojih delovcev, da gredo v nevarne zgradbe. Moramo pa tudi jim pomagati, da bodo lahko preprečili nove nezgode potem pa velike multinacionalke. Njih moramo odvrniti od tem in jih, da tako uh, delujejo in jih prisiliti k tem, da, oziroma pripraviti k tem, da podpišejo to vrstne sporozume, kot smo jih videli, drugače pa bi morali tudi ukrepiti proti njih. Hvala lepa, gospa Badija. Gospod predsedujoči, gospod komisar, tudi jaz bi izrekla sožalje družinam žrtev in obžalujem delovne pogoje, v kakršnih morajo te ljudje delati in pa pasivnost pri izvajanju standardov in mednarodnih sporazumov glede varnosti. To je tudi bil razlog za, ta, za to nezgodo. Obsoditi pa je treba tudi to, da lastniki teh stavb niso kaznovani. Evropska unija je glavni trg za tekstilne proizvode, ki se tam proizvaja, zato moramo nekaj storiti, da se to ne bo več zgodilo. In zato je treba storiti vse, kar lahko, vse mehanizme, tudi kar se tiče prostega dostopa teh izdelkov do našega trga in pogojev, ki morajo biti izpolnjeni v zvezi z delovnimi standardi. In zato pozdravljam, da so se nekatera podjetja pridružila sporozumu v zvezi s požarno varnostjo in varnostjo in tudi vlada v Bangladešu želi, reformirati delovno zakonodajo. Vse to je pomembno, seveda pa so tu še številna podjetja, ki se temu niso pridružila. Mislim, da bi Evropska unija morala biti še proaktivna za to, da se branijo človekove pravice in tudi za socialne vidike in za vidike odgovornosti podjetij moramo se zauzemati za odgovorno porabo, zahtevati ustrezno označevanje in videti, katera podjetja upoštevajo kriterije. Pozdravljam pa tudi predloge komisije in upam, da se bo to res uresničilo. Hvala. Gospod Koferati. Grazie, presidente. Quello che è capitato al Rana Plaza. Hvala lepa, gospod predsedujoči. To, kar se je zgodilo v Bangladešu, je drama, ki je bila predvidljiva to pa se zgodi zaradi ravnodušja bogatih. Kaj ti bogate države vedo, da je situacija taka in gre za omejevanje stroškov, nihče pa ne upošteva pravic delavcev, tistih, ki morajo tam delati. Pravice delavcev so pomembne na celem svetu. Mi pa smo dejansko odgovorni za to, zato moramo hitro ukrepati ne moremo še naprej sprejeti teh pogojev. Moramo ukrepati v prostotrgovinske sporazume, moramo vključiti klauzulo, ki bodo države in podjetja prisilile v to, da upoštevajo temeljne delo, pogoje dela. In treba pa je tudi izvajati sankcije proti evropskim podjetjem, ki ne upoštevajo smernic Mednarodne organizacije za delo. Ne moremo se kar ločiti od preostanka sveta, smo glavni potrošniki in zato tudi, imamo tudi moralno dožnost v večji meri kot vsi drugi. Hvala lepa. Sedaj pa postopek, ko imite pozornost predsedojočega. Devet prijav imam. Ker imamo dovolj časa, bom dal besedo vsem. Nehmen, frage. Začeli bomo z gospod Prindergast. Thank you, um, Hvala lepa, uh, komisar predsedujoči. Ker gre za največjega trgovinskega partnerja, ne moremo kar stati ob strani in uh, tolerirati suženske delovne razmere. Tukaj imamo ocene z, uh, o smrtnih nesrečah eh, na tem področju, kar je katastrofalno. Stavba, v kateri se je zgodila nesreča, je imela certifikat o varnosti in ker dopuščamo brez carinski dostop tega blaga v Evropsko unijo, moramo eh, seveda ostrezno ukrepati, čeprav seveda razumemo, da je treba poskrbeti za razvoj teh eh, držav. Hkrati pa je treba izboljšati delovne pogoje. Nismo dobili poročilo o tem, pod kakšnimi pogoji so ljudje delali, vendar pa je treba uh, vnesti to vrstna določila v sporazum z Bangladešom, in, uh, ki mora vsebovati tudi ustrezna načela na področju socialne politike. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Andres Bareja. Hvala, gospod uh, predsedujoči. zrušitev stavbe z več kot tisoč mrtvimi. Takšnih primerov je v Bangladešu bilo že več. Gre za sramotne delovne pogoje. Mi pa smo največji uvoznik eh, tekstila v Evropski eh, uniji. Eh, te špekulacije z poceni proizvodno je nekaj groznega. Komisiji smo ponudili možnosti eh, ukrepov, ki jih lahko eh, izvede zato, da disciplinira multinacionalke. Določena podjetja namreč eh, kupujejo v Bangladešu oblačila. Njih je veliko, ampak vendarle obstajajo podjetja, ki ne spoštujejo določil eh, mednarodne organizacije za delo. To se mora spremeniti. Hvala lepa, gospod Miranda. Eh, hvala, eh, gospod predsednik. Ta tragedija je pokazala na pomanjkljivosti na tem področju. Mnogi eh, ljudje so umrli v tej nesreči, izgubili pa so tudi eh, svoja delovna mesta. Bangladeš eh, je ena največjih proizvajalk tekstila. Evropska podjetja uvažajo zelo veliko mm, iz teh dežel. Zato morajo tudi delovati odgovorno. Sama delam oziroma živim v državi, ki uvaža eh, to vrstni tekstil, pri čemer se zavedamo, eh, kako slabi so delovni pogoji, v katerih eh, ti ljudje delajo, kako nizko so plačani in tukaj bo treba nekaj storiti. Gospod komisar, nujno je, da pri trgovinskih vprašanjih upoštevamo tudi vprašanje človekovih pravic. Gospod komisar, pomembno je, da trgovinski sporazumi zajemajo tudi pogoje glede dela. Hvala lepa, gospod Jakonsari. Lepa. Zahvaliti se moram komisiji za zelo jasno stališče prepričani smo, da bo to imelo srezne posledice. Pomembno se je zauzemati za to vrstne dejavnosti in za ukrepe, ki so namenjeni izboljšanju delovnih eh, pogojev. Seveda je, so trgovinski odnosi zelo pomembni in eh, znotraj trgovinskih sporazumov lahko izvajamo ustrezen nadzor nad eh, spoštovanjem pravic. Tukaj kaj se postavlja tudi vprašanje pravice žensk. Če si pogledamo recimo primer udarske nesreče, pri takih nesrečah eh, imamo veliko medijsko poročanje. Če pa se zgodi nesreča, eh, pri katerem eh, so deležene samo ženske, potem se o tem ne poroča tako na dolgo in široko. Zavedamo pa se, da imajo tudi potrošniki eh, odgovornost na tem področju. Moramo poskrbeti za to, kaj se dogaja v teh tovarnah. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, eh, gospod in gospodje, gospod Lunaček. Obžalujemo, da gospoda Degufta ni eh, tukaj. Se smo tudi zelenim dali zeleno luč, da pri uporabi eh, splošnega sistema preferencijalov za to, da uveljavljamo pravice tudi za delavce. Mislim, da bi gospod Guht moral biti tukaj in poslušati našo razpravo do konca in se potem odzvati na naše zahteve. Ena od zahtev, s katerimi se strinjam, je, da evropska veleposlaništva v Bangladešu in tudi drugod morajo biti tudi mesto za sprejemanje pritožb glede delovnih pogojev. Ampak nazaj k temi. Res morajo na stotine, na tisoče ljudi umreti, eh, preden bomo spremenili eh, in ok pogoje in ukrepali. Sveda je lepo imeti eh, lepa, sodobna, moderna oblačila, ampak moramo paziti na Fögel, Dalimaj, Volmar. To so podjetja, ki niso podpisala sporazuma o delovnih pogojih. Od njih moramo zahtevati, da izboljšajo pogoje, nadzor nad požarno varnostjo, eh, dovoliti delovanje sindikatov in tako naprej. Potem imamo še različne kampanje za dostojanstveno delo in podobno. To so organizacije, ki si že desetletja prizadevajo za izboljšanje delovnih pogojev in za spoštovanje dostojanstva ženskih moških, ki delajo tam. Hvala lepa, gospa Lunaček, gospod Paul Murphy. Hvala lepa. Slišali smo, da če je delo eh, poceni življenje, eh, poceni, ampak to je življenje okoli 4 milijone ljudi, ki delajo v oblačilni industriji v Bangladešu. Rana eh, plaza se je zrušila več kot 100 mrtvih, eh, vse skupaj je gnilo, tako kot eh, kapitalistični sistem. Eh, treba je izplačati očkodnine in sicer strani od Primarka, Walmarka, metro, Metra in tako naprej, multinacional, ki kujejo velike dobičke na račun delavcev ki, in prodajajo in proizvajajo za 3 do 5 odstotke končne prodajne cene. Treba je upoštevati pravice sindikatov, to je ključnega pomena za uveljavitev pravic delavcev. Multinacionalke so zdaj potočile krokodilje solze ob grozljivih dogajanjih in to samo eh, razgali eh, hinavščino teh podjetij, zato moramo pritisniti na njenih pritiskih prisiliti, da bodo razvijali varnostne standarde in jih eh, tudi nadzirali. Velike tovarne bo treba vzeti iz rok tistim, ki proizvajajo iz pohlepa in vse skupaj prenesti v demokratične roke z ustreznim nadzorom. Hvala lepa. Naslednji je gospod Mölcer. Hvala, gospod eh, predsednik. Po eh, zadnjih katastrofah bi, naj bi v Bangladešu sprejeli celo vrsto reform, od varnostnih določil, eh, minimalne plače, sindikalnega zastopanja. Vse skupaj naj bi se izboljšalo. Bomo videli, kaj se bo zgodilo, kakšna dejanja bodo sledila. Eh, slaba, var, slabi varnostni standardi in delovni pogoji niso omejeni samo na Bangladeš, eh, tega se zavedamo in to ne velja samo za oblečilno industrijo pomislimo eh, na streho, ki se je zrušila v Kambodži v tovarni, v neki tovarni. Tukaj imamo eh, zelo slabe pogoje glede požarne varnosti in eh, stabilnosti in če se bodo tukaj pravila spremenila, bo to nekaj, eh, kar bo spremenilo trende za prihodnost in če ne bodo samo evropske, ampak tudi ameriške firme sprijele te spremembe, bo to nekaj prineslo. Tako da moramo približati tudi ZDA, da bodo podpisali te sporazume tako da ne bodo podjetja samo okula velike dobičke na račun delavcev v teh državah. Hvala lepa. Eh, kolegica Regojn Perez. Hvala lepa, hvala lepa, eh, gospod eh, predsednik. Seveda se moramo spomniti žrtev nesreče v Bangladešu. Tukaj v Evropi moramo razmisliti o tem, kako daleč eh, smemo iti, eh, kakšne ogabne zlorabe lahko sploh še dopustimo. Če nekdo zasluži manj kot 30 evrov na mesec in živi eh, ter dela v popolnoma nedostojanstvenih razmerah, je to eklatantna kršitev človekovih pravic. In ne smemo dovoliti, da se drugim dogaja to, kar ne želimo, da se dogaja nam tisti delavci, ki za nas šivajo obleke, morajo e, imeti in si zaslužijo ustrežno varnost in e, zaščito. Tukaj imamo zaveze ILA, OECD-ja, to so obvezni pogoji, ki jih e, moramo izpolnjevati oziroma bi jih morale firme izpolnjevati. Nehati moramo z tem cinizmom in hinavščino. In to je osnovni pogoj. Hvala lepa, gospa Jetemeki. Thank you puhemies yli lepa. Več kot eh, tisoč ljudi je izgubilo življenje v tej nesreči v Bangladešu. To je seveda tragedija. Glavna odgovornost eh, je eh, pri organih Bangladeša in lastnikih stavbe. Določen odgovornost pa nosi tudi Evropska unija ki, pro, ki nadzoruje proizvode, ki jih uvažamo. Proizvodi mora biti varni in ne smejo predstavljati nevarnosti za državljanke in državljane Evropske unije. Česar pa ne nadzorujemo, ne kontroliramo, je, kako evropska podjetja v teh eh, državah v razvoju delujejo ali pa njihovi poslovni partnerji. Tukaj moramo postati aktivni. Ne smemo samo zagotoviti, da bodo proizvodi varni, ampak moramo zagotoviti tudi, da so varne razmere, v katerih so ti proizvodi izdelani. Če gre za evropska podjetja ali pogodbene partnerje evropskih podjetij. Hvala. Hvala lepa. Zaključili bomo z gospodom Pereiro Rodriguezom. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. To, kar se je zgodilo v Bangladešu, ni samo ena nesreča, ampak je strukturna napaka, ki se je razvijala že dolga leta. Tukaj gre za to, da je globalizacija mm, povzročila izkoriščanje ljudi, kršenje človekovih pravic. Ampak kakšna resolucija tukaj ne bo dovolj gre za prostovoljno ali obvezno boljše nastopanje eh, podjetij v Evropski uniji, imamo v rokah dovolj moči, da prisilimo eh, podjetja, da delujejo bolj socialno in da nadziramo, kdo se tega drži in eh, kdo ne, kdo izvaja to novodobno suženstvo in kdo ne. lahko tudi preverjamo, kdo ustrezno deluje z potrošniki in jih tudi ustrezno izobražuje. Resolucija ne bo zadostovala za to, da zagotovimo dostojanstveno delo za vse. Moramo zagotoviti, da se bo to dogajalo. Kolega, naj vas eh, samo prosim, da v prihodnje govorite nekoliko počasneje. Tako da ne bo prihajalo do težav pri eh, tolmačenju. In zdaj predajem besedo eh, komisarju Oettingerju, ki bo povzel to razpravo. Gospod predsednik, gospod in gospodje, pri oceni tragičnih eh, dogodkov se strinjamo in vsi smo prizadeti. Moj kolega Karl de Gucht, ki je uvodoma opravil analizo in pokazal tudi, eh, kakšne ukrepe bo sprijel in jih bo sprijela komisija. Gospod Gišč se je moral nujno vrniti v Bruselj, prosil me je, da ga zastopam, prisoten pa njegov kabinet in poročal bom gospodu komisarju, posredoval bom vaše predloge, kot eh, tudi vaše pripombe in s tem se popolnoma strinjamo. tukaj ne vidim nobenega nasprotja z vodnimi besedami kolega De Gušta in vašimi besedami glede tega, kaj bi bilo mogoče narediti strani eh, komisije in komisarja gospoda De Gušta, ki je te ukrepe tudi napovedal. Delovni stiki z bangladeškimi oblastmi so eh, v teku, imamo mm, ustrezne stike z pristojnimi organi, z vlado. Mislim, da s tem, da se povežemo z eh, vlado in eh, državnimi organi teh držav, naredimo prvi korak. Potem se moramo povezati z velikimi trgovinskimi podjetji. Potem moramo okrepiti eh, zastopanje delavcev, to se pravi sindikalno zastopanje. Gre za to, da moramo zahtevati globalno spoštovanje minimalnih standardov glede delovnih pogojev, požarne varnosti varnosti objektov. To so standardi, ki jih moramo spoštovati po vsem svetu. Tukaj bomo sodelovali tudi z mednarodno organizacijo za delo in eh, lahko računate s tem, da se bo komisija zauzemala za spoštovanje človeškega dostojanstva, ne glede na to, kje se delo opravlja. Sploh, če gre za mm, izdelke, ki prihajajo v Evropo, je še toliko bolj pomembno, da poskrbimo za ustrezne razmere, v katerih se ti izdelki proizvajajo in eh, v ta namen bomo sprejeli ustrezne ukrepe, pripravili izboljšave za varnost eh, objektov, požarno varnost in tako naprej. Najlepša hvala za vaše konstruktivne prispevke, ki bodo pomagali eh, izboljšati naše delo. Hvala lepa, gospod komisar Oettinger. Hvala lepa za vaše zaključne besede za zaključek te razprave. E, dobili smo šest predlogov resolucij, s tem zaključujemo razpravo. Glasovanje pa bo potekalo jutri ob 12. uri. Ja, Imamo tukaj vprašanje k poslovniku. E, ja, gospod predsednik. E, gospod Do komisarja Oettingerja sem želel postaviti vprašanje. A ste sploh slišali, kaj sem eh, povedal? Govornika so prekinili, razprava je zaključena. To vprašanje zdaj ni dopustno, eh, razpravo sem zaključil. Glasovanje eh, k tej točki dnevnega reda bo jutri ob 12.